se bomo zauzemali v okviru Evropskega leta aktivnega staranja, s katerim želimo doseči predvsem to, da se ta uh, skupina destigmatizira. Hvala. Hvala, gospod komisar. S tem smo zaključili današnjo razpravo. Glasovali bomo jutri ob 11.30 in tudi zasedanje se bo nadaljevalo jutri. 13. septembra 2011 ob 9. dnevni red je bil uh, sprejet in objavljen na spletni strani Evropskega parlamenta, s tem je današnje zasedanje zaključeno.